Gremo kar na poročilo kolega Olbrihta. Uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Poimensko glasujemo, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ne. Ne še. Potem pa še glasujemo. le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Bomo poslali tehnika, da preveri, kaj se dogaja z vašo glasovalno napravico, gospa. Poročilo Hoffman. Tudi tu nas čaka poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. ste vsi odali svoj glas. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Poročilo Plenkovič. Tudi tu glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto sporočilo ne gresko, po imensko glasujemo tudi tu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo je tenmaki. Po imensko, tudi tu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Leichtfried. Predlog ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Stališče sveta je s tem spremenjeno. Sedaj pa poročilo Lamasur. Predlog spremembe ena. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, dvignite roke, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji, glasujemo po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo za Alba Vidgan. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo še o zakonodajni resoluciji. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo ni rjada. Glasujemo o predlogu spremembe 1. Dvignite roke, kdo je za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Predlog je zavrnjen. Glasujemo o resoluciji poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Tarabela. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Odstavek ena v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o odstavku dve v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je drugi del zavrnjen. Bi lahko prosim preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o drugem delu. konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 3 za, proti, vzdržani. Mislim, da je tu enaka večina, tako da je predlog sprejet. Poimensko glasujemo o odstavku številka 5. Konec glasovanja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 Glasujemo o predlogu dve. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Odstavek 12 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet ista večina kot prej, tako da se mi zdi, da je zavrnjen. Želite, da preverimo? Glasujemo o drugem delu 12. odstavka. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 13. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo glasovali elektronsko in sicer v drugem delu odstavka 13. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 14 glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 15 po imensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 16 glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odstavek 20. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o drugem delu odstavka 20. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 21 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Odstavek 24 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Odstavek 25 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sama bi rekla, da je drugi del sprejet, ampak nisem prepričana, tako da glasujemo elektronsko o drugem delu odstavka 25. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Poimensko glasujemo o odstavku 27. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 28. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Odstavek 30. Za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Odstavek 32. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 39 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Poimensko glasujemo o predlogu 5 oziroma o odstavku 41. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 16. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predloga 12 in 17. Predloga sta identična, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeta. Glasujemo o predlogu spremembe 6 za proti, vzdržani. Še enkrat, z dvigom rok glasujemo, kdo je za predlog šest, proti, vzdržani, veliko bolj jasno, sprejet. Odstavek 44 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 11 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 46 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Glasujte. vous demander une minute. No. Pardonnez-moi. Se opravičujem, glasovati bomo morali o odstavku 45, prvi del. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Tudi tu glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa res odstavek 46 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Poimensko glasujemo o odstavku 49. Konec glasovanja. Sprejet. Poimensko glasujemo o odstavku 50. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. Poimensko glasujemo tudi o odstavku 51. Konec glasovanja. Sprejet. Predloga spremembe 8 in 13. To sta identična predloga. Glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejeta. Identična sta tudi predloga 9 in 14, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjena. Uvodna izjava E. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 18, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vodna izjava I glasujemo po imensko. konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava L. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava Q v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Vzdržani sprejet drugi del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet. Uvodna izjava R poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Sedaj pa gremo na predlog 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Predlog 15. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen? Zavrnjen? Uvodna izjava AE, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. sprejet. Sedaj pa glasujemo o resoluciji in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke kolegi Tarabeli. čaka nas glasovanje in sicer o poročilu Messerschmidt, letno poročilo o politiki konkurence Evropske unije, odstavek dve v treh delih. Prvi del z dvigom roko, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet drugi del za proti, vzdržani. Sama bi rekla, da je drugi del sprejet. sprejet. Tretji del glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 3 v dveh delih prvi del. Zvigom rok, kdo je za. Proti. Vzdržani sprejet drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 9 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa drugi del. Kdo je za? Dvignite roke. Proti. Vzdržani. Sprejet predlog pet. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Poimensko glasujemo o odstavku 18. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. Odstavek 40. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Mislim, da je zavrnjen. Bomo preverili, če želite. Odstavek 40. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. sprejet. Odstavek 52 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Odstavek 58 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet drugi del, glasujemo poimensko. Odstavek 58, drugi del. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o odstavku 62 v dveh delih prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani, sprejet drugi del, za proti, vzdržani, sprejet. Predlog šest glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog ena. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjen. Poimensko glasujemo o odstavku 85. Kdo? Oziroma 75, konec glasovanja. Predlog 75 oziroma odstavek 75 je zavrnjen. Odstavek 79. Poimensko glasujemo. glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 85 poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 90, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi del za? Proti. Vzdržani, sprejet. Odstavek 95. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 7. Glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 109 oziroma odstavek 109 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 117 odvedvelih prvi del glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejete drugi del, prav tako poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe dve glasujemo poimensko. Le vot eh, Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava B v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet drugi del. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog 3. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog štiri glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o resoluciji, glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Glasujemo še o zadnjem poročilu, poročilo za Alba Videgen in sicer glasujemo najprej o predlogu ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog dva, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa za sodelovanje med glasovanjem.